včeraj zvečer je tunizijo ponovno prizadel teroristični napad in sicer v prestolnici eh, mesta. 14 eh, eh, članov straže tunizijskega predsednika je prišlo na mesto in so ubili 14 ljudi.